naslednje seje. Če ne bo nekakšnega nasprotovanja, bom resolucijo sprejeto na današnji seji tudi posredoval naslovnikom. Hvala vsem poslankam in poslancem za sodelovanje v razpravi. Hvala